La seduta è aperta. Seja je odprta. Signori deputati. Spoštovane poslanke in poslanci. Včeraj eh, se je izrekel britanski parlament in sicer za veliko večino proti sporazumu, o katerih so tekle pogajanja v zadnjih dveh letih. Eh, to glasovanje oziroma ta izid glasovanja smo vzeli na znanje, čeprav z obžalovanjem spoštujemo eh, to soglasovanje, zaradi tega, ker eh, se je pač eh, večina v britanskem parlamentu izrekla proti temu sporazumu. Toda to glasovanje moramo na pravilni način tolmačiti. Različne eh, sile v britanskem parlamentu so glasovale proti sporazumu, eh, tudi iz razlogov, eh, ki so si med seboj nasprotujoči si. Nekateri zato, da bi blokirali zasilno zavoro, drugi zato, ker si želijo tesnejšo povezavo z Evropsko unijo, naprimer preko carinske unije. Prezgodaj je predvidevati posledice tega glasovanja, ampak nismo še v scenariju, ko ne bi bilo dogovora. Westminster pa e, nima večine niti za to hipotezo. V britanskem parlamentu sta dve negativni večini, ena proti sporazumu in druga proti izstopu iz Evropske unije brez dogovora. Ni pa pozitivne večine. Zato si torej želimo, da bi kar se da hitro začeli delati na večini, ki bi se prizadevala za nekaj, kar bi podprli vsi. Sedaj moramo počakati, da bomo videli, kako namerava nadaljevati britanski parlament. Mi smo pripravljeni biti ambiciozni, kar se tiče prihodnih odnosov z Združenim kraljestvom. Če se bo, na primer, eh, Britanija odločila, da bo spremenila rdeče črte, ki si jih je zastavila. Mi eh, imamo polno zaupanje v našega pogajalca Mišela Barnjeja, ki je delal pametno na podlagi znanja eh, in zmirno eh, tekom pogajanj z Združenim kraljestvom. Če ne bomo mogli biti bolj ambiciozni, potem nam grozi izstop brez dogovora. To pa bo imelo negativne posledice in sicer za vse. Na vsak način želimo nadaljevati s pripravami zato da uh, bomo pripravljeni tudi na izstop brez dogovora. Razmisliti moramo o tem in mislim, da je to prav, to je tudi stališče Evropskega parlamenta. Torej, razmisliti moramo eh, zlasti o državljanih Evropske unije, ki živijo v Združenem kraljestvu in pa razmišljati moramo tudi o Britancih, ki živijo na celini Evropske unije. To so tisti, ki trpijo zaradi negotovosti in oni bodo prve žrtve neurejenega izstopa iz Evropske unije. Mi moramo še naprej natančno spremljati irsko problematiko. Irske ne smemo pustiti same. Kar se tiče meje med uh, Irsko in Severno Irsko, moramo zagotoviti, da bo to porožna meja, da pa bomo hkrati tudi zaščitili uh, zdravje, kmetijstvo uh, Evropske unije. Seveda uh, moramo ohraniti enotnost med državami, članicami in pa inštitucijami. To enotnost nam je uspelo ohraniti tekom teh dolgih in težkih pogajanj. Ta enotnost je dokazala, da Evropa, da Evropa obstaja v težkih trenutkih in da je sposobna zagotoviti um, skladno uh, politično stališče. Iniciamo ora il dibattito. Sedaj pa bomo začeli z razpravo. Pred nami je eh, izjava eh, sveta in komisije o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Najprej dobi besedo v imenu sveta gospa Melania Čot. President, Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, novembra lansko leto je Evropski svet podprl sporazum o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije in iz Euratoma. Evropski svet je sprejel tudi politično deklaracijo, ki vzpostavlja okvir za prihodne odnose med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Poudaril je tudi odločnost Evropske unije za čim eh, tesnejše partnerstvo med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Ta izid ne bi bil mogoč brez eh, duha, složnosti in skupne odgovornosti in dožnosti 27 držav članic in znotraj evropskih inštitucij danes eh, sem zvedela za odločilno glasovanje v Westminstru. Ta izid lahko samo obžalujemo. S tem je neurejen izstop Združenega kraljestva z Evropske unije bolj verjeten. To bo imelo resne posledice za vse nas, še posebej pa za Združeno kraljestvo. Soočanje s temi posledicami zahteva zopet slož, složnost skup, eh, skupno dožnost in odgovornost med državami članicami in evropskimi inštitucijami. Slišali smo nasprotujoče si izjave med razpravo pred glasovanjem na vseh straneh političnega spektra. Eh, je podlaga za nejasno predvidevanje končnega izida ta izid ni konec vsega. Jasno je, da ponovno pogajanje o novem sporazumu ni možnost in opcija za Evropsko unijo. Zahtevamo od britanske vlade, da pojasni, kaj to pomeni za postopek ratifikacije v Združenem kraljestvu in eh, kakšni bodo naslednji koraki. Kot je Evropski svet večkrat ponovil v skupnih izjavah Evropske komisije, Evropskega parlamenta in komisije. Nadaljujemo mm, s postopkom ratifikacije v Evropski uniji. Zato s veseljem sporočam, da je prejšnji teden Evropski svet sprejel sklep o podpisu dogovora in sporazuma in da je potrdil sklepe eh, Um, in zahteva od Evropskega parlamenta, da potrdi sporazum. Britanska vlada pa je odgovorna za ratifikacijo na njihovi strani. Mi odločno nadaljujemo s postopkom in s tem želimo spodbuditi britansko vlado, da zaključijo svoj del postopka ratifikacije. Končni izid pa ni jasen kar zadeva časovnico in vsebino. Mi pa moramo nadaljevati s pripravami na vse možne scenarije, tudi na scenarij brez dogovora. Takšne situacije si ne želimo, vendar pa se moramo ustrezno pripraviti, če do tega pride priprave in varovalke za brexit sedaj zauzemajo večjo pomembnost na evropski in na nacionalni ravni. S tem, da gradimo naprej že na trdnih temeljnih opravljenega dela. To zahteva več zakonodajnega dela, ob koncu tega mandata. Vendar pa smo prepričani, da bo Evropski parlament temu kos v interesu vseh udeleženih. Predsedstvo z vašim sodelovanjem želi spodbuditi sprejetje vseh varovalnih ukrepov in to pravočasno. Najlepša hvala za pozornost. La parola ora al viceprezidente. Sedaj pa dobi besedo eh, podpredsednik Evropske komisije Franz Timmermans. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sinočne glasovanje v spodnjem domu eh, britanskega parlamenta je jasno nakazalo, da je bil dogovor zavrnen. Sedaj pa je treba pogledati, kako bomo ravnali naprej. Komisija obžaluje zavrnitev tako kot je dejala predstavnica sveta. Kaj ti dogovor je bil najboljši izziv? Imeli smo situacijo, kjer sta se obe strani pogajali v, za zagotavljanje svojih interes. komisar, interesov. Komisar Barnier se je pogajal v imenu 27 držav članic um, skupaj z Veliko Britanijo in Združeno kraljestvo naj bi sprejelo dogovor, ki bi povzročil čim manj škode za vse. Brexit je škodljiv za Združeno kraljestvo in tudi za Evropsko unijo. Kot politiki imamo dožnost, da omejimo škodo v čim večji meri. In zato moramo spoštovati dogovor zaradi te dožnosti ne moremo špekulirati glede, kakš, eh, kakšen bo brexit. Počakati moramo na to, da vidimo, kaj se bo zgodilo v spodnjem dolu, v Združenem kraljestvu, v britanski vladi, v britanskem parlamentu in potem se bomo odločili naprej. Vendar pa se moramo pripraviti na vse možne opcije. Tudi na scenariji. Brexita brez dogovora, kar bo najhujše za vse, za Zrno kraljestvo in za Evropsko unijo, vendar pa bo komisija storila vse, da bomo pripravljeni na vse možne scenarije. In kot je povedala predstavnica sveta, bomo nadaljevali s postopkom ratifikacije eh, sporazuma o izstopu, tako kot smo se dogovorili z britansko vlado. In po našem mnenju je ta sporazum najboljša možnost za urejen izstop Združnega kraljestva. C.S. Lewis je dejal, ne moremo se vrniti nazaj in spreminjati začetka, vendar pa lahko začnemo uh, iz točke, v kateri se nahajamo sedaj in spremeniti izid. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo uh, glavni pogajalec, za inštitucije Evropske unije, Mašel Barnje. Najlepša hvala, gospod predsednik, za besedo. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci, gospod podpredsednik. Predstavnica sveta. Slišali smo, kakšen je bil izid spodnega doma v britanskem parlamentu kot je dejal Franz Timmermans, je bil izid jasen. Z veliko večino so zavrnili dogovor o izstopu, o katerem smo se dogovorili z Evropskim svetom in britansko vlado novembra, kar je Evropski parlament tudi pozdravil. Sedaj je še prezgodaj, da bi ocenili vse posledice izida glasovanja. Izid eh, spoštujemo in bomo še naprej spoštovali demokratično razpravo v Združenem kraljestvu. Zato ne moremo sedaj špekulirati o različnih scenarijih. Včerajšnje glasovanje je pokazalo, da političnih pogojev za ratifikacijo dogovora eh, še ni v Londonu. Kot je dejal predsednik Juncker, obžalujemo izid. Iz izid je povezan tudi eh, s tem, kar smo tukaj storili. Pogajali smo se dve leti, dosegli smo dogovor po dve letnih pogajanjih. Spoštovali smo tudi rdeče linije Evropske unije in britanske vlade in eh, seveda opravili delo na temeljnih najboljšega izstopa. Seveda obžalujemo glasovanje in izid, kajti skupaj smo izdelali ta dogovor z britansko vlado. Predstavlja objektivno podlago s tem, da upoštevamo vse zahteve, med njimi tudi zahtevo, da ne pride do fizične meje na irskem otoku. In Zato smo skupaj razvili z britansko vlado okvir za prihodnje odnose med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, ki naj bi bili čim tesnejši in čim bolj ambiciozni in v tolikšni meri, kot to dovoljujejo rdeče linije britanske vlade. Slišali smo javne izjave britanskih poslancev v spodnem domu, ki so glasovali proti dogovoru. In tako kot eh, je dejal vaš predsednik, so to storili zaradi različnih razlogov. Včasih so bili precej nedosledni in kontradiktorni. Glasovanje ni jasno pokazalo, kakšna bo pozitivna podpora za alternativni predlog sedanjemu dogovoru. In v tem okviru, kot je dejal Franz Timmermans, je sedaj čas za to, da britanska vlada poda oceno tega izida in da napove, kako bo postopala za urejeni stop 29. marca. Tako kot je danes zjutraj eh, želel predsednik sveta Donald Tusk. V zadnjih tednih, v zadnjih dnevih smo videli, da ta dogovor, o katerem smo se dogovorili eh, med Evropsko unijo in britansko vlado, ki zajema skoraj 600 stran, je dober dogovor predstavlja kompromis, ki je najboljši možen kompromis. Delali smo z objektivnostjo. Predstavlja pravno gotovost povsod, kjer je Brexit povzročil veliko negotovosti, kot vse ločitve. Zagotavlja varnost za državljane, za britanske državljane, za evropske državljane 27 držav članic. Eh, katerih pravice bodo zajamčene. To je bila vedno naša in vaša prioriteta tukaj v Evropskem parlamentu in varovanje in zaščita teh pravic bo še vedno naša prioriteta v vseh možnih scenarijih vsi upravičenci evropskih proračun, evropskega proračuna v Združenem kraljestvu in v državah članicah bodo lahko še naprej izvajali projekt. Tudi to smo zagotovili. Zagotoviti želimo stabilnost in varnost za Irsko in za Severno Irsko. Preprečili smo fizično mejo z dogovorom, ki zagotavlja integriteto Združenega kraljestva in enotni trg s tem, da spoštujemo vse obveze, ki smo jih sprejeli v velikonočnem sporazumu iz Belfasta. Zasilna rešitev je rešitev, kateri smo se dogovorili z Združenim kraljestvom in ta varovalka imenovana Blackstop mora biti verodostojna in ohraniti jo je treba. Treba je zagotoviti gotovo za podjetja in za uprave, katerim bo zagotovljeno prehodno obdobje. Pravna podlaga za to je dogovor. In v tem obdobju bodo imeli dovolj časa, da se pripravijo na nove okoliščine ta kompromis s prehodnim obdobjem daje tudi dovolj časa za pogajanja o prihodnih odnosih. Skupaj z britansko vlado smo se dogovorili o tej pravni eh, podlagi in politična deklaracija omogoča vse možnosti za odnose, seveda s tem, da se spoštujejo temeljne pravice. Ratifikacija dogovora je nujno potrebna. Je predpogoj za to, da vzpostavimo vzajemno zaupanje tudi, če lahko, tudi ko bo prišlo do naslednjih pogajanj o prihodnih odnosih. Ti odnosi so najpomenejše za prihodnost, za prihodnost naše celine. Naj vas spomnim na to, da sta Evropski parlament in svet vedno bila mnenja, da če Združeno kraljestvo želi razviti svoje lastne rdeče linije v prihodnosti in če se odloči za to, da gre onkraj kraj, um, enostavnega prostotrgovinskega sporazuma, bo Evropska unija vedno pripravljena na to, da odprtih eh, rok sprejmemo takšen razvoj odnosov. Gospe in gospodje, Ko govorim o prihodnosti, ne govorim samo o gospodarstvu, o trgovini, o izmenjavah, kar je izredno pomembno za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Govorim tudi o sektorskem sodelovanju, kjer delujemo, eh, kjer delamo veliko v komisiji, ribištvo, izobraževanje, transport, promet, letalstvo, govorim o policijskem in pravosodnem sodelovanju. Tudi to bomo potrebovali po izstopu Združenega kraljestva mislim tudi na stabilnost naše celine, v mislih imamo varnost, zunaj kraljestvo je velika država, članica Varnostnega sveta Združenih narodov in zato bo zunaj kraljestvo vedno ostalo partnerska država za sodelovanje na vseh področjih, tudi na področju obrambe. Gospe in gospodje, opravili smo kolektivno delo v zadnjih 18 mesecih in to delo smo potrdili v vsaki ključni fazi skupaj z britansko vlado, svetom in vami, poslanke in poslanci. Dokler ne bomo našli rešitve za slepo ulico v britanski politiki In dokler ne bomo našli rešitve za to, da bi dobili dogovor s parlamentarno večino, ne moremo napredovati. Tako kot ste dejali, morajo sedaj v britanski vladi nakazati, kateri bodo naslednji koraki. Gospe in gospodje, urejen brexit bo še vedno naša prioriteta v naslednjih tednih. Ne moremo pa izključiti nobenega scenarija. To še posebej drži za scenarij, kateremu smo se skušali izogniti za vsako, za vsako ceno in to je izstop in brez dogovora. 16. januarja smo. Danes, torej 10 tednov je do 29. marca. To je datum, ki ga je zbrala britanska vlada za izstop, da postane tretja država torej čez deset tednov bo prišlo do izstopa in verjetnost izstopa brez dogovora je vedno bolj možna. Želimo se izogniti temu, vendar pa imamo vsi dožnost, da ostanemo trezni, da mislimo s trezno glavo in da se pripravimo tudi na to možnost. Evropska komisija z vsemi službami, sekretarjatom, uh, Eh, bomo sodelovali z državami članicami in tudi z vami, z Evropskim parlamentom in napredovati moramo hitro z našim delom, sodelovati z vsemi partnerji, z vsemi deležniki, zato da sprejmemo vse zasilne rešitve in ukrepe, da se pripravimo na vse možne scenarije. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se vam za zaupanje prepričani smo, tako kot je dejal Franz Timmermans, da je kompromis, ki smo dosegli v 18 mesecih skupaj z britansko vlado, najboljši možen kompromis. Je sad konstruktivnega dela med obema stranema na podlagi trdih pogajanj. Je konstruktiven rezultat, ki bo ostal naš rezultat. Potrebujemo mir, eh, enotnost, složnost, transparentnost in odločnost. Sedaj moramo počakati, da vidimo, kako se bo odločila britanska vlada, da se sami odločijo, kako bodo izstopili in po izstopu eh, se bomo vsi trudili za čim trajnejšo in eh, tesno partnerstvo. Najlepša hvala. Monsieur Barnier, moi j'avais anticipé la confiance du Parlement européen, mais. Gospod Barnier, ob koncu vaših besed je postalo vse jasno. Eh, rad bi se vam zahvalil. Zahvaljujem eh, se tudi naši skupini, ki je tesno sodelovala z gospodom Barnjejem in iskala dobro rešitev za eh, Brexit. Eh, eh, zahvaljujem se vodji skupine gospodu Verhofstadtu in vsem članom. Hvala lepa. In sedaj eh, je na vrsti predsednik Evropske ljudske stranke, gospod Manfred Weber. Gospod predsednik, gospod komisar, svet, Mišel Barnier, dovolite nekaj kratkih pripomb. Najprej ne povem tole, ponosen sem, ponosen sem kot evropejec, kajti uh, pred dvemi leti smo slišali številne špekulacije, da bomo v Evropski uniji um, doživeli učinek domina, da se bo vse skupaj podrlo. Sedaj pa kaj doživljamo? Eh, močne in združene države članice Evropske unije za podporo Evropske komisije. In to je to, kar smo si želeli. Želeli smo si, da bi eh, Evropejci eh, doživeli moč in enotnost Evropske unije. Mislim, da smo lahko ponosni na to, kar smo dosegli v zadnjih mesecih. Zahvaljujem se Mišelu in gospodu Junkerju. To je bila moja prva pripomba. In druga pripomba. 28 vlad je podprlo sporazum. Tri inštitucije so dejale, da je to dober sporazum in sedaj je en parlament to zavrnil za veliko in jasno večino. To pomeni, da je sedaj žogica pri britanskih prijateljih, ampak bolj pri parlamentu, ne toliko uh, kot pri vladi imamo eh, taborišče tistih, ki želijo, tabor tistih, ki želijo ostati v EU, tiste, ki želijo izstopiti, imamo tudi druge. Prosim, prosim, končno nam povejte, kaj si želite. Dajte nam jasno usmeritev in potem bo Evropska unija rada do, na dober način zaključila pogajanja. In rad bi povedal še nekaj. Razmislimo še enkrat o naših ciljih. Eh, pred nami je težek politični položaj. Začeli smo z jasnimi načeli ideja notranjega trga in pa svobodno gibanje, eh, torej dejstvo, da se lahko evropejci svobodno odločajo, kje na celini bodo živeli, to so veliki dosežki Evropske unije. In vedno sem zagovarjal to načelo in ga tudi vedno bom. A ne glede na to, kakšen bo rezultat glasovanja eh, v Združenem kraljestvu. Potem so tu še drugi, druga načela, naprimer, da bi se izognili trdi meji na irski meji ali pa da bi obranili pravice naših državljanov. In eh, naj vam povem, da ne vidim eh, manevrskega prostora, če britanski prijatelji želijo ponovna pogajanja in če imajo nadaljne zahteve v zvezi s pogajanji, potem imamo tudi mi pravico, da postavimo nadaljne vprašanje in potem bomo odprli celo škatlico. Eh, torej ne, potem se bomo pogajali ponovno vsem. Jaz bi dejal, da ni manevrskega prostora za nadaljna pogajanja. In potem še nekaj. Ta hip potujem po Evropi kot kandidat. In nihče ugotovil sem, eh, da nihče ne meni, da je britanski pristop pameten. Ljudje v Evropski uniji eh, poročajo o gospodarske eh, negotovosti, o kaosu v Britaniji. In naše poglavitno sporočilo pred volitvami je ne sledite populistom, lažnivcem. Mnogo bolje je reformirati Evropsko unijo, kot pa jo zapustiti ali uničiti. Naslednji govornik je Roberto Gualtieri, ki bo spregovoril v imenu socialistov in demokratov. Hvala lepa, gospod predsednik. Za nami sta dva mesta odlaganja, sedaj pa poznamo stališče britanskega parlamenta. Velika večina je glasovala proti dogovoru in proti politični deklaraciji. To je zgodovinski poraz za torijsko vlado in pa ministersko predsedniko Theresa May. Sedaj vemo, če se britanski parlament ne želi. To, da smo 70 dni pred izstopom in še vedno ne vemo, kaj hočejo. Parlament je prejšnji teden jasno povedal, da zavrača scenarij brez dogovora. To pozdravljamo, kaj ti scenarij brez dogovora bi bil najslabši izid za vse, zlasti pa za Združeno kraljestvo. Danes bomo jasno povedali sledeče. Ne bomo razvodenili eh, dogovora o umiku in. Eh, ne, ne želimo postaviti pod vprašanje verodostojnosti eh, zasilne zavore. Radi bi si izognili trdni mej na Irskem in radi bi eh, ohranili integriteto notranjega trga in o tem se ne bomo pogajali. Želimo zaščititi tudi pravice državljanov v Britaniji in pa Britancev v Evropski uniji. To je bila vedno naša prioriteta tekom pogajanj in ne bomo sprejeli nobene odločitve, ki bi ogrozile te pravice torej varovalke za naše socialne, okoljske, delovne in davčne standarde, eh, eh, potem finančne eh, zaveze. Nič od tega ne moremo več postaviti pod vprašanje. In ne bomo dovolili nobenih poskusov za dvostranske rešitve, ki ne bodo prinesle nič pozitivnega za nobeno upleteno stran. Enotnost med inštitucijami je pomembna. In to bo ostala naša največja moč. Ostajamo enotni in vas podpiramo, Mišel. Torej, kaj je sedaj pot naprej? Potrebujemo pozitivno eh, večino eh, se strani Združenega kraljestva, potrebujemo jasno usmeritev in pa zmogljivost, da kaj storijo. Včerajšnje glasovanje je jasno pokazalo, da ta hip eh, Britanija tega nima. Večina, ki podpira to vlado, Eh, si želi ostati na vladi, ampak eh, pokazali so, da niso našli odgovora za najpomembnejše vprašanje, s katerim se sooča država. Ali da bi dobili pozitivno večino o brexitu v parlamentu, ali pa je treba vprašanje vrniti nazaj ljudstvo. Mi smo in bomo vedno odprti za tesnejši odnos če eh, Združeno kraljestvo želi spremeniti svoje eh, rdeče črte, torej carinska unija, notranji trg, eh, to sta vedno opciji na mizi. Vlada Združenega kraljestva je vedno postavila rdečo črto, ki je to onemogočala. In bolj ambiciozni prihodni odnosi bi bili pozitivni za obe strani. Mi smo pripravljeni za konstruktivni pogovor o popolnem spoštovanju naših rdečih črt in načel. Vedno smo zelo jasno dejali, da spoštujemo izid referenduma, da pa se nam zdi izstop Združene kraljestva iz Evropske unije zgodovinska napaka, eh, zaradi katere bodo Britanci v slabšem položaju. Člen 50 je možno odpovedati in če britanski parlament ni zmožen pokazati verodostojne poti naprej, je morda napočil trenutek, da ljudje povedo svoje za novimi volitvami ali pa za novim referendumom. Naša politična skupina je tukaj jasna če potrebujejo podaljšanje 50. člena, zato da bodo dobili dovolj časa za pripravo katere koli teh opcij, potem mi temu ne bi nasprotovali. Ampak eh, odlog eh, mora biti podprt za jasnim razlogom, ne pa samo zato, da bi zapravili še več časa. Eh, Brexit je v slepi ulici. Sedaj je žogica na strani Združenega kraljestva. Združeno kraljestvo mora pokazati odgovorno vodstvo in pa jasno vizijo kajti to potrebujejo zato, da bodo odprli nove perspektive in da bodo začrtali pot eh, ven iz teh nevarnih voda. Mi bomo ostali verodostojen konstruktiven partner, ki se bo prizadeval za interese eh, evropskih državljanov. Hvala lepa, sedaj pa EKR, gospod Kamal. Hvala lepa, gospod predsednik, eh, gospod eh, Brne, gospod komisar, eh, ministrica. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Timrmansu in pa gospodu Brnjaju za zelo poštene govore danes zjutraj. Danes bi rad spregovoril o nekom, ki je opazoval to razpravo in sicer z obeh strani kanala. Eh, to je nekdo, ki je govoril eh, z ljudmi z obeh eh, strani pogajanske mize in ki si je prizadeval za rešitve. Sem vodja skupine EKR in jaz ne bi rad samo povedal, proti čemu smo, ampak bi predlagal tudi alternativne rešitve. Vidim, da obstaja velika vrzel v percepciji na obih stranih kanala. Eh, torej, številni verjamajo v politično uh, dekl, uh, integracijo, ampak na Združenem kraljestvu je, uh, so politiki v Združenem kraljestvu Evropsko unijo uh, bolj videli kot gospodarsko združenje in so nekako poskušali zanemariti politični vidik. Uh, Eh, tukaj imamo dve eh, različni percepciji. Isto velja tudi za ta dogovor. Na tej strani kanala je bila Evropska unija eh, zelo jasna. Ne želijo, tukaj sicer ne želijo kaznovati Združeno kraljestvo za izstop, ampak hkrati je želela Evropska unija povedati, da ne more biti isto, če ste notri ali zunaj. Tako uh, je Evropska unija želela zagotoviti, da bo ta dogovor tudi uh, odvračal tiste države, ki bodo želele uh, v prihodnje izstopiti. In večina ciljev na tej strani kanala je bila v pogajanjih dosežena. Seveda pa smo sprejemali tudi kompromise. Nekateri menijo, da bi zasilna zavora dala nepoštene prednosti britanskim podjetjem na notranjem trgu. Drugi spet pa menijo, da Eh, eh, eh, Evropska unija je tudi dejala, da upajo, da zasilna zavora ne bo nikoli uporabljena. Torej, na drugi strani kanala pa ljudje vidijo zadevo zelo drugače, drugačna percepcija. Oni pravijo, da je dogovor o izstopu pravna zaveza, ki jih bo za večno zavezala v carinsko unijo dejali so, da bo carinska unija podlaga za prihodne odnose in dogovor o izstopu vidijo kot eh, seznam eh, želja brez zavez o, k, v zvezi za prihodnim dogovorom o odnosih. Eh, in skrbi jih eh, zasilna zavora, kajti skrbi jih, da bodo zavedno ostali v uh, carinski uniji in bojijo se, da je to tako, da lahko vedno prideš v hotel, ampak ga nikoli ne smeš uh, uh, zapustiti. In eh, ljudje imajo tudi občutek, da niso upoštevali uh, stališča unionistov uh, in pa da niso upoštevali uh, velikonočnega sporazuma. In potem se ljudje tudi sprašujejo, zakaj sploh potrebujejo zasilno zavoro, kajti irska ministerska predsednica je dejala, da ne bo trdemeje v primeru, da ne bo dogovora. Uh, In zato je celo za eh, zmerne v parlamentu možnost brez dogovora boljša kot ta dogovor. Torej, laboristi pa bi izkoristili eh, vsako priložnost za to, da bi porazili vlado. In sedaj eh, so že napovedali nezaupnico. Potem so pa tu še drugi politiki, ki um, nekako niso razumeli, o čem so glasovali na referendumu. In ti poslanci. Eh, so upali, da bodo lahko nekako obrnili rezultat referenduma. Zato smo danes v kritični fazi postopka. Evropska unija je bila eh, zelo potrpežljiva. To, da bojim se, da boste morali čakati še nekoliko dlje kajti eh, vlada bo doživela eh, nezaupnico, ampak ministerska predsednica bo verjetno eh, preživela to glasovanje in sedaj razmišlja o tem, kako bi lahko pridobila večino v parlamentu. Evropska unija pa se sooča s sledečem. Lahko naredite ničesar in se pripravite na možnost brez dogovora ali pa nekako se približate nam v zvezi z našimi skrbmi. Namreč lahko bi povedali, da ne želite, da bi ostali za vedno v carinski uniji in da bo zasilna zavora zgolj začasna. Vem, da prosim veliko, glede na to, da ste prepričani, da ste nam ponudili dober dogovor. Ampak samo nekaj tvitev bi lahko spremenilo pred dvemi leti rezultat referenduma. In zato se mi zdi, da bi bilo škoda, če ne bi storili res vse, uh, uh, zato da bi pomagali ministerski predsednici, da dobi večino za ta dogovor v parlamentu. Ker ne smemo pozabiti, gre za ljudi, ne za politiko. In vedno bi morali imeti pred očmi naše odločitve v naslednjih tednih in dneh, uh, bodo imele vpliv na življenje ljudi in pa na življenje podjetij. Eh, torej, eh, Tusk in eh, Juncker sta zapisala pismo, ki nekako implicira več prožnosti. Naj te obljube, nejasne obljube prožnosti se prelevijo v nekaj konkretnega. Pojdimo naprej, nadaljujmo za pogajanje in poskušajmo vzpostaviti bolj pošten odnos v prihodnosti. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Ferhovstad v imenu Alde. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, bodimo odkriti, torej, smo, eh, torej že nekaj tednov smo vedeli, kakšen bo rezultat v britanskem parlamentu. Vsi smo vedeli, kakšen bo rezultat. Uh, Torej, eh, naj vam čisto odkrito povem, da nisem tako presenečen. Kajti doživeli smo referendum o Združenem kraljestvu pred dvemi leti in od takrat naprej so vedno uspeli vzpostaviti večino proti, proti članstvu Evropske unije, proti notranjemu trgu, proti carinski uniji, proti prostemu gibanju ljudi proti uh, zasilni zavori za Irsko in seznam je dolg. In v uh, današnji razpravi, gospod Kamal, je vprašanje sledeče, kako bomo išli iz te uh, slepe ulice. Jaz sem upal, da nam boste vi v svojem prispevku podali uh, kakšno rešitev, opisali ste položaj, uh, razumem vas, ampak kako boste išli iz te slepe ulice? Uh, kako se boste izognili eh, scenariju brez dogovora, ki bi bil strašno grozen. Upam, da se z menoj strinjate, kajti jaz mislim, da potrebujemo večino za nekaj v eh, britanskem parlamentu in v britanski politiki. In sicer potrebujete tam večino v interesu Britancev in pa v interesu Unije. In mislim, da bi to lahko dosegli, če bi vse politične stranke v Združenem kraljestvu, torej vse, ne samo konzervativci, torej če bi vse politične stranke uh, dale na prvo mesto interese ljudi in sicer pred njihove oske, oskogledne politične interese. Ali naj povem drugače, Jeremy Corbyn želi postati ministerski predsednik eh, svoje države, to je legitimno. Gospa May želi ostati ministerska predsednica Britanije, tudi to je legitimno. Eh, torej, da nekateri želijo sedaj neodvisno Škotsko, je tudi legitimno. Da DUP želi enotno z države, tudi to je legitimno. Vse to so legitimne ambicije, ki jih različne strani imajo vse je lepo in prav, ampak kaj je pomembnejše, namreč, da vsi zapustijo svoje uh, eh, ukope in da izstopijo iz te slepe ulice. Uh, tu so namreč doživeli številne antagonizme. Torej, Brexit se je začel znotraj uh, konzervativne stranke na škodo Evropske unije. To je bil začetek vseh teh razprav. Ampak danes gre za nekaj posem drugega. Eh, tukaj ne gre več za bitko znotraj eh, konzervativne stranke, to je eksistenčni problem Britanije, britanske prihodnosti in pa britanskih duš. Torej, to ni več uh, samo notranja bitka konzervativcev. Jaz sem samo ponož, ponižni Belgijec in ne bom govoril Britancev, kaj naj počnejo, to ni moja naloga. Pa vendarle, vendarle mislim, da je napočil trenutek, da britanskim prijateljem povemo sledeče čas je za to, da vaše stranke začnejo med seboj sodelovati. Kajti mi uh, smo tu v Evropskem parlamentu s tem um, medstrankarskim sodelovanjem začeli prvega dne. Poleg tega ponovno zapišete rdeče črte. Kajti te rdeče linije so že na začetku postopka diktirali uh, konzervativci, skrajni konzervativci v torijski stranki. Sedaj moramo oblikovati uh, globlje odnose za prihodnost, uh, torej globlje kot tiste, ki izhajajo iz politične deklaracije. In če bo v britanskem parlamentu večina vseh strank, da bi šli v smeri globljega odnosa, smo mi pripravljeni na to in mi smo zavezani temu, da bomo to omogočili. Ampak rad bi vam dal še eh, dve opozorili. Torej, dogovor eh, oziroma scenarij brez dogovora eh, je slab in to sedaj uvažate v evropsko politiko. Sedaj ste rekli, da potrebujete več časa, ampak. Mislim, da ne bi bilo dobro, da bi eh, člen 50 razširili čez eh, evropske volitve, kajti to bi še ukrepila negotovost britanskih podjetij in potem še nekaj, ki zadeva interese britanskih državljanov in pa evropskih državljanov. Dogovor ali brez dogovora. Vsi bomo storili, kar je, vse bomo storili, kar je v naših močeh, zato da bi zaščitili njihove pravice, pravice, ki jih predvideva dogovor o izstopu. In če bo potrebno, skupaj za našim odborom Libe, Eh, se bomo eh, neposredno eh, nagovorili odbor iz britanskega parlamenta za to, da bi zagotovili te pravice, kajti nikoli naše državljani ne smejo postati žrtve notranje političnih igric v zvezi z izstopom Britanije Združenega kraljestva, kar doživljamo danes. Hvala lepa. Per il gruppo De Verdi la parola onorevole sedaj pa v imenu zelenih Filip Lambert. Hvala lepa, gospod predsednik, drage kolegice in kolegi. Včeraj smo bili priča neverjetni koaliciji v britanskem eh, parlamentu. Zaradi različnih eh, razlogov so ljudje glasovali proti nečemu. E, to je bil sporazum o eh, izstopu. E, Eh, ki je upošteval eh, pravzaprav tudi eh, velikonočni sporazum, ki je mirovni sporazum. Upošteval je rdeče linije britanske vlade in hkrati je upošteval ohranitev Evropske unije in celovitosti lete. In to je bil edini možni sporazum. In Evropski parlament se zauzema za ta sporazum, ki je bil plot pogajanj in ki ga je Mišel predstavil. Vendar eh, nekako eh, me opogumlja dejstvo, da je bil predlog spremembe, po katerem bi eh, Združeno kraljestvo lahko enostransko eh, preklicalo eh, zasilno možnost backstop v veliki meri zavrnjeno. In na ta način se seveda preprečuje tudi nasilje, ki ga nočemo. Torej, tu smo imeli veliko večino proti uh, sporazumu. Eh, obstaja seveda tudi velika večina proti scenariju brez eh, dogovora. Vendar, eh, izstop brez dogovora se bo avtomatično zgodil, če ne bodo imeli pozitivne večine za neko alternativo. In da bi to našli, morajo seveda britanske oblasti natančno premisliti, kaj si želijo za prihodnost. Če Eh, eh, spodnji dom noče ali pa ne more najti te pozitivne večine, potem je edina alternativa, da vprašajo britansko prebivalstvo, ali želijo brexit v skladu z izpogajanim sporazumom. Eh, drage kolegice in kolegi, kolikor vem, eh, na britanskem vlada vljudnost in pravičnost v politiki in mislim, da sem doživel Že prevečkrat so me prekinili britanski kolegi. Upam, da bodo sami spoštovali vrednote svoje države. To je bil tudi razlog, zakaj smo mi eh, tako zelo cenili prisotnost Združenega kraljestva v Evropski uniji, ker lahko veliko prinesete. Torej, opcija je potem, da Britanci odločajo med izpogajanjem sporazumom o eh, Brexitu in tem, da ostanejo v EU rekli eh, ste, da gre za posle, eh, vendar na obeh stranih eh, moramo upoštevati 3 milijone evropskih državljanov v Združenem kraljestvu in 2 milijona Britancev, ki živijo na tej strani kanala. Oni ne smejo biti talci. Dejstvo je, da v politiki se moramo prizadevati za dobrobit ljudi. Sedaj pa v imenu GUE NGL Martina Anderson. Mi uh, se zauzemamo za backstop kot izhod, vendar o tem ne moremo na, eh, se na novo pogajati. Uh, ko uh, kaže britanska vlada za ničevanje uh, eh, do uh, Ircev, ne spoštuje velikonočenega sporazuma. Uh, del uh, britanskega establishmenta, ki ga podpira uh, DUP, je bil vedno proti uh, velikonočnemu sporazumu. Uh, Eh, dejstvo je, da se v Westminstru eh, dogaja eh, cirkus, ki nas frustrira in jezi. Evropska unija pa se je zavezala, da bo podpirala velikonočni sporazum v vseh delih. To je zelo pomembno za Irsko, to je legitimno in demokratično. Tu Uh, Ehm, vidimo, eh, da eh, britanska eh, stran razmišlja tudi o glasovanju o irski enotnosti. Torej, tu se je nekaj spremenilo. Tereza May ve, da se stvari spreminjajo. um, dejstvo je, uh, da potrebuje Irska načrt eh, za, za silno rešitev, za to, da se spoštuje velikonočni sporazum v vseh uh, njegovih delih. Uh, in, uh, priprava referenduma o irski enotnosti mora biti tudi del le tega. Mi imamo pravico, da odločamo o svoji prihodnosti brez vmešavanja od zunaj. To je tudi določba iz velikonočnega sporazuma. E, mi želimo pač sami povedati del, katere unije želimo biti. James Connolly Eh, je povedal zelo pomembne besede. Rekel je, britanska vlada nima nobenih pravic na irskem, nikoli ni imela nobenih pravic na irskem in nikoli ne sme imeti nobenih pravic na irskem. Regrupa Evropa della Libertà e della Democrazia Diretta, la parola onorevole Farage. Za EFTD, gospod Farage. To so bile tudi besede, ki so jih je uporabila eh, britanska premijejka v eh, pismu, eh, kjer je prosila evropske voditelje. To, temu smo priča od samega začetka. Gospod Barnier, neizvoljeni predstavnik Hrvatske, Evropske eh, unije je ob štirih zjutraj klical uh, Terezo eh, May, da se pogovorita o določenih uh, točkah. Uh, Evro, uh, Tereza May pravzaprav je pokazala, da ni voditeljica. Ta uh, uh, sporazum o izstopu je bolj dokument o kapitulaciji. Eh, ona je mislila, da ste nekoliko popuščali, vendar danes je postalo povsem jasno, da niste in ne boste popuščali. Ona je še, ve, še vedno premjejka in to je tudi nekaj izrednega. Če eh, bi imela eh, nekakšen čut eh, časti, bi eh, izginila danes opoldan. No, vi ste nas eh, sedaj spravili točno tja, kjer ste nas hoteli videti. 500 uh, eh, poslancev je glasovalo za 50. člen. Eh, v dveh letih pogajanj uh, smo jasno pokazali, da hočemo izstopiti 29. marca In eh, sedaj pač eh, eh, ugotavljate, da ni podpore za izstop brez dogovora in menite, da ni podpore za Brexit, vendar vi se ne morete predstavljati, kako se spreminja javno mnenje. Torej, če se držimo zakona, bomo postali neodvisna država. In kakšno ceno ima svoboda? Torej, gospod Blair in tudi drugi eh, eh zaničujejo voljivce. Mi smo videli, kako je na Danskem, na Irskem, eh, kjer ste pač poskrbeli, da ljudje glasujejo ponovno. Edina stvar, o katerem eh, razmišljamo, je podaljšanje 50. Eh, člena če pa pride do izdaje eh, in bomo morali opraviti še drugi referendum, potem boste presenečeni. Če Britance potiskate predaleč, bo ta lev zarjovel. Eh, če bomo imeli drugi referendum, se bomo borili in bomo dosegli še večjo večino. Per il gruppo Evropa. Sedaj pa v imenu skupine ENF. Per il, per il gruppo Europa. Sedaj pa v imenu skupine ENF, gospod Batan. Hvala lepa, gospod predsednik. Dve leti in pol smo bili priča veliki politični šaradi, ki je temeljila na napačnih izhodiščih in sicer, da ne moreš zapustiti Evropske unije brez dogovora. Nikoli naj ne bi bil dogovor in dogovora nikoli ne bo in videli smo gospo May, ki je hodila v Brusel zato, da se dogovori eh, za nekaj, kar nihče noče. Eh, tisti, ki hočejo zapustiti, eh, nočejo tega dogovora in tu so hoteli pravzaprav poraz britanskih eh, prebivalcev, eh, da se spremeni rezultate referenduma. Gospod eh, Verhofstadt se je vprašal, kako pravzaprav najti večino za nekaj v britanskem parlamentu. Prav imate. Čez tri dni mora gospa May predstaviti načrt B. Dobra novica je, da obstaja načrt B, ki bi moral biti načrt a mi bi morali kar takoj zapustiti Evropsko unijo in eh, mi bi morali eh, vam povedati, kako spremeniti 45 let eh, članstva in veliko zakonodaje in sicer v skladu z našimi prioritetami. Upam, da bo gospa May dala, eh, podala odstop eh, in predala delo nekomu, ki dejansko želi eh, izstopiti iz Evropske unije. Če britanski parlament izda rezultate referenduma, bo uničil pravzaprav še zadnji konček vere v naš sistem vendar oni lahko eh, prevzamejo eh, pobudo in nehajo vas spraševati, kako lahko zapustijo. Naj vam povem, Britanci se nikoli ne bodo predali. La parola, Sedaj pa gospa Dot, samostojna poslanka. Uh, Gospod predsednik, hvala lepa. Hvala lepa tudi eh, svetu in komisiji za prispevke. Včeraj zvečer v spodnjem eh, domu so poslanci glasovali v imenu britanskih prebivalcev in so zavrnili sporazum. Eh, Na ta način eh, so obranili celovitost naše eh, unije, eh, ustavno celovitost Severne Irske in pravico Združenega kraljestva do neodvisne prihodnosti zunaj EU. Sedaj pa je že nekaj zmede o Eh, pravnem položaju v Združenem kraljestvu. Govori se o podaljšanju 50. člena, o novem referendumu. Eh, dogovorjeno je, da um, pride do izstopa 29. marca. E, to je edina jasna stvar v tej zmedi. Veliko se je govorilo tudi o backstopu. Eh, veliko eh, grožen je bilo, da bo prišlo do nasilja, če eh, Evropa ne bo dobila svojih zahtev. Mi nočemo trde meje, vendar. Dublin in Evropski parlament zahtevajo backstop in s tem nam ne ostaja nobena opcija te institucije so povzročile eh, včerajšnji rezultat. Eh, vse strani so rekle, da ne smemo imeti trdne meje v nobenem scenariju. Mi moramo usmeriti energijo v pozitivna pogajanja, ki bodo zmanjšale trenja ob vseh eh, mejah. Mi moramo odpraviti kontroverznost backstopa. In tu je bila eh, rešitev že vse čas in eh, tu moramo pač nadaljevati z delom. Naslednji govornik je Elmar Brok. Eh, gospod predsednik, gospa predsednica sveta, eh, gospod podpredsednik, dragi Mišel Barnier, kolegice in kolegi. V tej razpravi postaja jasno, pa tudi eh, prestolnice eh, to kažejo, da bo enotnost Evropske unije. Eh, ostala eh, še naprej. 27 eh, držav se strinja, eh, v Združenem kraljestvu pa ni enotnosti in mi bomo branili enotnost Evropske unije in notranjega trga. Drugič, včeraj se je oblikovala koalicija nasproti, oni nimajo nič skupnega, tu so glasovali proti tisti, ki so za trdi brexit, tisti, ki so za to, da ostanemo v Evropski uniji in tako naprej. Tereza May v takej eh, situaciji ne more ponuditi konstruktivne rešitve. Po dveh letih je rekla, da se bo pogovorila z opozicijo. To je dve leti prepozno. Eh, edina rešitev je, da eh, britanski eh, parlament da predlog, konstruktiven predlog, o katerem se potem lahko pogovarjamo. In če Korbin reče, da želi carinsko unijo, naj to predlaga, naj pridobi večino za to, to za nas ne bi bil problem. In To bi bilo za nas dobrodošlo, na ta način bi iskali rešitev in če najdemo eh, skupaj konstruktivno rešitev, potem je dobro. Mislim, da je sedaj konec eh, strankarske politike osebnih ambicij v britanski politiki, zaradi tega eh, do sedaj ni bilo mogoče iskati neke večine, ki bi povezovala različne stranke. Britanci morajo pač sedaj odpraviti te težave. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Weidenholzer. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, to je zgodovinski trenutek. Mi vemo, eh, mi smo začeli mandat leta 2014 in nihče ni mogel predvidevati take razprave danes. Tudi v letu 2016 tega nihče ni pričakoval. Eh, več kot 900 dni je trajalo, da je prišlo do odločilnega glasovanja v britanskem parlamentu. Za nami je veliko mesecev negotovosti in rezultat je jasen, povsem jasen. Eh, Kakšna je pa prihodnost, tega še nihče ne ve. Ena stvar je gotova. Zmanjkuje nam časa. Še 70 dni. In uh, tu uh, kot uh, mesečnik hodi ta veliki uh, narod uh, proti uh, prepadu. Uh, mislim, da je potrebno govoriti o odgovornosti vlade, o uh, tem, kako uh, vase. Uh, usmerjena elita ogroža državo. E, to je poraz, e, e, vendar v tem trenutku ne moremo se hvaliti, da smo imeli prav, eh, treba je zagotoviti odgovorno delovanje v interesu večine in ne manjšine, navadnih eh, ljudi, eh, ki bi bili tisti, ki potegnejo krajšo v primeru trdnega Brexita. 27 terica je enotna v Brexitu, vendar mi moramo skupaj iskati rešitve eh, za to, da zmanjšamo eh, škodo. Eh, v zadnjih 40 letih je Združeno kraljestvo dalo velikanski prispevek našemu skupnemu projektu. Pogrešali bomo znanje naših britanskih kolegov, vendar življenje gre naprej. Mi moramo pravzaprav tu zagotoviti nek rezultat. Mi želimo vedeti, kaj Združeno kraljestvo hoče. In uh, Eh, referendum, glasovanje ljudi, eh, bi bil jasen signal. Britanci morajo ponovno prevzeti kontrolo in tokrat nihče ne bi mogel trditi, da ljudje niso vedeli, zakaj glasujejo. Nočemo se vmešavati v vašo domačo politiko, vendar eh, vsaka odločitev, da ostanete, eh, bi bila dobro došla. 140 kolegov se mi je pridružilo v odprtem pismu britanskim eh, državljanom, zato da vse postane jasno. Želimo, da ostanete in z odprtimi rokami vas bomo pričakali nazaj. Hvala lepa. Mister, mister,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 ne moremo spregledati, da Združeno kraljestvo ni tako združeno. Eh, vodi ga konzervativna vlada, ki je še manj eh, združena. Škotsko stališče je jasno. Želimo ostati v Evropski uniji. Tako smo tudi glasovali in želimo ostati v družini narodov vi eh, morate pač eh, sodelovati z, z, z eh, Veliko Britanijo in spoštovati njihove zakone. Izid je jasen, Brexit nikoli ne more biti do, dober. To ni dobro za kraljestvo, ni dobro za Evropsko unijo, ni dobro za Škotsko. Moje delo ni, da omejim Brexit, ampak da ga zaustavim sodeloval sem s kolegi iz vseh strank, da bi nekako vnesli smisel v to. Potrebujemo dvoje, več časa, pravečujem se, vendar takšna je realnost. Če želite, da ostanemo, potrebujemo za to več časa. Mogoče je rešitev referendum, zato potrebujemo več časa, da ga skličemo in organiziramo in če bomo imeli dovolj časa, bo zrno kraljestvo mogoče začelo poslušati tudi koga drugega, ne samo sebe. Drugič, državljani. Preveliko ljudi je zaskrbljenih za to. Britanci v Evropski uniji in evropski državljani v Združenem kraljestvu. Zato moramo doseči, da se zabetonirajo te pravice v kakršen koli dogovor, da zavarujemo življenja naših državljanov. Gre za proces, kjer se ne počutijo gotovo in to ni dobro mi, poslanci Evropskega parlamenta, imamo dožnost. Zato Evropska komisija je storila vse, kar lahko, da zajamči te pravice, vendar pa moramo ukrepati enostransko in takoj zavarovati pravice teh, teh državljanov. Ta dva koraka predstavljata korak naprej in izven te zmede in ker britanska vlada ne bo storila ničesar, moramo ukrepati mi. Najlepša hvala. Gospod Smith, modri karton za vas, želite odgovoriti? Lahko vprašam, kdo je dvignil modri karton? Ne, gospodu Kobiru ne bom več dajal nobenih možnosti. Ne več, kot si zasluži. Gospa Spinelli. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej možnost izstopa brez eh, dogovora bi, pomenila, bi pomenilo kršenje eh, velikonočnega sporazuma. In tako um, prebivalci Severne Irske ne bi imeli možnost, da se izraziti. Isto velja za Britance, ki živijo v Evropski uniji. Tudi za te ljudi je um, scenarij črn. Kajti, če ne bi bilo dogovora, potem bi državljani dobi, izgubili vse eh, svoboščine in to bi jih pahnilo v pravno negotovost. Težko je reči, kako bi lahko izšli iz te slepe ulice, eh, ne da bi ljudi še enkrat povprašali potem, kaj želijo. Če eh, bo potrjen scenarij brez dogovora, potem bi morala parlament in komisija storiti vse za to, da bi zaščitili vsaj pravice britanskih državljanov. Eh, poleg tega bi se morali upreti na uh, dobre prakse, ki že obstajajo uh, v določenih državah članicah, tako da bi jim, tem ljudem zagotovili prosto gibanje v Evropski uniji. Še slabši pa je položaj uh, evropskih državljanov v Združenem kraljestvu. Več kot tri milijone teh ljudi je. Uh, in eh, ti eh, bi lahko postali žrtve, kot so že eh, državljani tretjih držav, kajti oni so potem žrtve sovražnega okolja. Torej, britanski parlament bi lahko ukrepal. Imamo mednarodne pogodbe, ki ščitijo pravice, to bi potem omogočilo zaščito njihovih pravic. Evropska unija bi morala enostransko zaščititi britanske prebivalce v Evropi, Poleg tega bi eh, morala zahtevati tudi eh, začasni sporazum med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo, s katerim bi zaščitili pravice eh, državljanov, ki izhajajo tudi iz dogovora oziroma sporazuma iz, o umiku. Zato pa je ključnega pomena, da damo Združenemu kraljestvu več časa. Posebej bi se rada zahvalila gospodu Barnijaju. la parola all'onorevole atkinson gospa atkinson Evropska unija sedaj zgleda precej obupana in ne želi razpravljati. Izkoristite dan, gospa May, rada bi se zahvalila Ferhoštetu in Brneju, ker zagovarjata Brexit kar tako naprej. In naši uh, eh, voljivci želijo zopet Veliko Britanijo. Smo samostojna država in nismo samo hčerinsko podjetje Evropskega parlamenta. Uh, Imamo predsednico vlade, ki želi ostati v Evropski uniji, tudi vlada je takšna. Imamo tudi opozicijo, ki si želi tega in ki jo podpira marksist. Naši voljivci pa si želijo nekaj boljšega in to si tudi zaslužijo skupaj z našo največjo zaveznico ZDA in Commonwealthom seveda lahko tregujemo v okviru pravil STO-ja. Mi si želimo zopet velikega združnega kraljestva. Imamo 17,4 milijona zagovornikov Brexita. Ne potrebujemo vas in želimo si, da bi Združeno kraljestvo zopet postalo veliko in se obrnilo proti širokemu svetu. Najlepša hvala. Naslednji govornik je gospod Kelly. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Veliko smo že slišali danes. Naj samo dodam, da je bil izid volitev res eh, veliko razočaranje, vendar pa smo ga pričakovali. Enotnost in složnost 27 držav članic je nujno potrebno. Mišel Barnier je opravil odlično delo in tudi vsi, ki so pri tem sodelovali. Irska bi se vam zato rada zahvalila. Gospa Foster je včeraj dejala, ni potrebe po zasilni rešitvi, zaradi ker meje nikoli ni bilo. Moj bog, prosim, povejte to temu, ki so bili ubiti zaradi tega, ker so prečkali mejo, ki so jih eh, mučili vojaki, ki so bili žrtve nasilja in terorističnih napadov. Lahko samo rečem, da to ni koristno. Zaradi tega nasilja smo se dogovorili o velikonočnem sporazumu. Z vsem spoštovanjem do Terese May, Mišela Barneja in Evropske unije lahko rečemo, da moramo storiti vse, kar lahko, da bomo velikonočni sporozum še naprej spoštovali in da bomo ohranili mir na Irskem otoku. Gospej Anderson bi rad dejal, da sedaj ni pravi čas da za referendum o Združeno Irski. To ni nekaj, česar bi si želeli irski državljani. Če to zahtevamo sedaj, bi povzročilo še večji razkol. E, največji izziv za vse državljane je, da dogovora ne bo, da bo Združeno kraljestvo iš, e, stopilo iz Evropske unije brez urejenega izstopa. To je najslabša možna rešitev. Vendar pa je pomembno, da se Združeno kraljestvo odloči, kaj si želijo. Prepričan sem, da si dobri Britanci ne želijo tega. Zato je treba poiskati rešitev. rešitev. Mogoče potrebujemo nekaj pojasnil iz Brusla o e, sporozumu o izstopu in najbolj smiselno bi bilo, da se posvetujemo s tistimi, ki so glasovali za brexit z britanskimi državljani in jih vprašati, si res želite tega, verjetno bi bil odgovor ne. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sedaj pa dobi besedo gospod Danc za dve minuti. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, gospa predsedojoča. Bodimo jasni, kar se tiče postopka. Eh, torej, um vlada ukrepa v interesu konzervativne stranke in te tudi to ne počne dobro in to nas je pripeljalo v ta uh, položaj. Mislim, da so dnevi te vlade šteti, ampak seveda uh, najprej mora potekati razprava v Združenem kraljestvu. Ne glede na to, katera stranka bo na vladi, se bo morala soočiti s to izbiro ali uh, zapustimo strukture Evropske unije, uničemo delovna mesta, možnosti za življenje, znižamo uh, pravice delovcev in pa okoljsko zaščito ali pa ostanemo v strukturah Evropske unije in izgubimo odločanje v teh strukturah. To je temeljna izbira, kateri se ne moramo izogniti. In nobena teh dveh izbir ni v redu za nobeno državo, še posebej pa ne za Združeno kraljestvo. Rad bi vam podal sporočilo upanja zahvaljujoč eh, norosti imamo sedaj največje proevropsko gibanje na eh, naš ozornem eh, kraljestvu. Ljudje so šli na ulice in si eh, zagovarjajo vrednote in odprto eh, razpravljajo o tem, eh, na kaj so ponosni, kar je dosegla Evropska unija. In eh, govorijo o tem, kaj so nam dale strukture Evropske unije in kaj bo to dalo tudi prihodnim uh, generacijam. Uh, Eh, na dan so prišle neumnosti. Torej, ni večine v britanskem parlamentu za možnost brez dogovora, ampak če bo nova vlada, če bo nov referendum ali če bo imela vlada kakšno večino za izhod. Ne glede na vse to, moramo priznati, ne glede na to, kaj se bo zgodilo, moramo priznati, da potrebujemo več časa. Kajte ne more biti tako, da logistika ubije politiko. Imamo možnost, da trend obrnemo in zato potrebujemo vašo podporo. Hvala.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 Sedaj pa gospa Scott Keto, eno minuto. Hvala lepa, gospa eh, predsedojoča. Včeraj sem spremljala eh, glasovanje v britanskem parlamentu tukaj iz eh, Štrasburga skupaj s prijatelji, ki so zaskrbljeni. Nekateri še vedno upamo, da bomo ostali z vami. Rada bi izkoristila to priložnost, da se vam zahvalim za vašo podporo. Brexit predstavlja neuspeh vodstva. Gospe, mej ni uspelo voditi države, kajti pravzaprav je delala samo interesu svoje stranke. Potem, Corbyn eh, se ni zoprstavil eh, brexitu in tako je državo pahnil v obup. Brexit pa je tudi neuspeh solidarnosti. Eh, niso upoštevali pravic in san mladih. Torej, Britanci so pozabili tudi na državljane Evropske unije in pa pozabili so tudi na Britance, ki živijo drugot v Evropske unije. Števini imajo zlomljeno srce zaradi tega, kar se dogaja. Eh, stroški in kompleksnost brexita so jasni, ampak mi imamo demokratično pravico, da še enkrat povemo, ali res to želimo. In prav je, da bi se odločitev vrnila nazaj ljudem. Hvala lepa, Gonzales Pon za dve minuti. Včeraj po glasovanju je eh, ena stvar jasna. Eh, dogovor eh, so zavrnili, ampak poslanci ne vedo, kaj želijo. Imamo večini za zavračanje, nima pa, nimamo pa pozitivne večine. Za nami so prazna upanja, laži in sedaj je čas, da britanski parlament sprejme resnico. Brexit ni evropski problem. To je britanski problem. Torej, prosim, najdite rešitev vsi si želijo kar najboljše odnose se Združenim kraljestvom, ampak ne za vsako ceno. Smo prijatelji in zavezniki. Ampak Britanija ne more od nas pričakovati to, da eh, bomo postavili pod vprašaj naša načela iz enega eh, preprostega razloga. Če si član v Evropski uniji, ni gospodarska odločitev, to je življenska izbira. Mi smo skupnost skupnih eh, vrednot, temeljimo na pogodbah in pa na vladavini prava. To ni nek nekako nek prehoden odnos. Eh, Britanija je ustvarila ta problem in britanska vlada mora ta problem rešiti. Mi, Evropski parlament, je pripravljen podpisati sporazum, ko bo prišel k nam. Smo pa pripravljeni iti naprej brez njega. Včeraj smo mislili, da je Brexit eh, odgovor na evropsko krizo, no danes pa vemo, zakaj je šlo. To je bil odgovor na nacionalno britansko krizo. Včeraj je bilo jasno, da ni večine za Brexit za dogovorom in ni bilo večine za izstop brez dogovora. Torej, najpametneje bi bilo, da ostanemo mirni in nadaljujemo. In gospodu Faražu, ne glede na to, kje je, z vsem dolžnim spoštovanjem povem tole. Bodite zelo eh, pazljivi, ko uporabljate besedo vojna, kajti res smo doživeli vojno in hvala Bogu so Britanci eh, zmagali. Vsi eh, so se nekaj iz tega naučili, ampak gospod Faraš ne. Mr. Gonzalez Pons, there... Gospod Gonzales Pons, eh, ali sprejmete uh, modri kartonček? 30 seconds, please. Did you say no? Oh, apologies. Eh, I will go for a hearing. Um, torej, um, vprašanje je zavrnjeno, torej gospod Gonzales Pons ne sprejema uh, vprašanja. Gospod Etheridge, torej zapuščate dvorano? Dobro, sedaj bomo dali besedo za dve minute gospe Delange. No, hvala lepa, gospa predsedojoča. Včeraj sem spremljala razpravo v spodnjem domu britanskega parlamenta. Spoštujemo zgodovino in pa tradicijo britanskega parlamenta, ampak bilo je jasno, da ne vedo, kaj želijo nekako tako kot gospod Faraž pravzaprav, ki je, eh, torej ni mogel ostati v tej dvorani po uri in pol razprave. Podal je svoj govor, ga objavil na YouTubu in zapustil dvorano. To je to, kar vedno stori. Toda nekaj mu moram šteti v dobro. On ve, kaj hoče. On hoče Eh, izstop brez dogovora. Zato, da bi uničil eh, nacionalni zdravstveni sistem, da bi uničil delovna mesta in pa da bi ustvaril bančniški eh, raj, kjer ni nobenega nadzora. Potem pa sem poslušala tudi razpravo v Evropskem parlamentu. In kaj sem slišala? usedimo se in poglejmo, v zvezi s čim se lahko dogovorimo, eh, kako bi lahko zagotovili večine. Gospod Korbin je dejal, da bi mu bila ljubša carinska unija. Zakaj pa nihče ni uložil predloga sprememb v britanskem parlamentu, ki bi to zahteval, pa bi videli, kako daleč pride. Carinska unija bi bila najboljša eh, rešitev, če bi Združeno kraljestvo zaposlilo Evropsko unijo, zato da bi eh, ohranili delovna mesta na obeh straneh eh, rokava. Eh, spoštovane kolegice in kolegi, v Britanskem parlamentu in v Evropskem parlamentu smo šli v politiko ne zato, da bi podajali govore, ampak zato, da bi eh, dosegali oziroma sestavljali večine in sprejemali rešitve. Lotimo se dela, kolegice in kolegi. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa postopek eh, catch the eye. Če boste spoštovali časovno omejitev, potem boste številne dobili besedo. Gospod Kircov. Hvala lepa britanski prijatelji so v veliki zmedi, kar se tiče izstopa. Eh, torej, Britancem bi morali ponuditi več časa, zato da bi sprejeli odločitve. In drugeč, če se odločijo proti trdemu izstopu in če se želijo udeležiti carinske unije ali celo notranjega trga, potem bi jim morali iti na roko. Poleg tega Eh, smo morda naredili napako, eh, ki je privedla do temu, da so eh, na referendumu glasovali za izstop. Mi nujno potrebujemo Združeno kraljestvo v Evropski uniji in iz dneva v dan postaja bolj jasno, da tudi Združeno kraljestvo potrebuje Evropsko unijo. Hvala lepa. Gospod Lopes Aguilar. Signora presidenta. Gospa predsedujoča, negativna večina. Torej, um, seštevek negativnih glasov je pahnil Združeno kraljestvo v negotovost in zaradi tega je družba v Združenem kraljestvu vedno bolj razklana na področju socialne politike, generacijske politike in tako dalje. Britanska družba mora najti izhod iz te slepe ulice zaradi referenduma in mogoče bi to lahko popravili z drugim referendumom. Seveda um, moramo podpreti na milijone Britancev, ki so trpeli populizem, laži in tako dalje. Rad bi se zahvalil Brneju, ki je z mirom vodil pogajanja in podati je treba mirno sporočilo, razumljivo sporočilo za vse tiste državljane in tiste osebe, ki se najbolj bojijo negotovosti. Uh, v svojem življenju. Najlepša hvala. Gospod Jurek. Predsednica, panje in panovje poslovje, krizis. Gospa predsedujoča, spoštovane e, gospe in gospodje. E, torej, vedno znova smo slišali dialog, pluralizmus, ampak kadarkoli so kolegi postavili kakšno vprašanje, ste odvrnili z ne. To je žal tipično. Včasih se je treba pogledati tudi v zrcalo. In kriza vlada povsod. V Nemčiji uh, sta obe veliki uh, eh, ljudske stranke doživeli velikanski poraz, potem uh, v Franciji uh, je bila volavna udali, volivna udeležba izredno nizka. Eh, potem eh, tudi nismo v resnici razumeli britanskega referenduma. Če res želimo eh, zagovarjati evropsko sodelovanje, potem je skrajni čas, da spremenimo politiko, za katero smo prestrašili Britance. Torej, vedno je govora o poglobitvi o evropski vojski in tako naprej. Govornik je bil prekinjen. Gospod Giorgio. Hvala lepa. Evropski parlament je jasno uh, povedal svoje stališče. Vse, kar lahko povem, je tole. Eh, to je bil poraz za britansko vlado, ampak ne samo to. To je eh, bil tudi poraz eh, za eh, politike, predvsem za konzervativce. In kdo je kriv, da smo vsi v tem položaju? David Cameron. Ne želim stresati šal. Mi nismo igralci na srečo, nočemo nobenih igric. Pa še nekaj. Eh, biti moramo zelo previdni, ko gre za referendum, kajti eh, tukaj se sprejemajo odločitve, ki bodo vplivali na leta celih generacij. Gospod Petrle. No, časovno stisko in nepredvidljivost. Vse to v škodo Britancev in cele Evropske zveze strinjam se s kolegom kamalom da britanski državljani niso bili seznanjeni s posledicami izstopa bili so populistično zavedeni s pravljico o neodvisni in bogati prihodnosti. koliko je vredna demokracija ki ne temelji na resnici? plačujemo davek populizmu. danes britanci vedo kaj pomeni dogovor kaj nedogovor in kaj je ostati v zvezi. včeraj je padel dogovor. če poenostavimo sta ostali dve opciji nedogovor ali ostati v evropski zvezi če se ni sposobna odločiti elita naj odločijo ljudje. čim dlje bo trajala nejasnost tem več podjetij bo zapustilo veliko britanijo in tem več njenih državljanov bo iskalo državljanstva po evropi. jaz sem za podaljšek roka in za drugi referendum predvsem pa za združeno evropo z združenim kraljestvom je voulais répondre à m. kamall mais il est parti le leader des conservateurs britanniques au sein de ce parlement. Hotel sem odgovoriti gospodu Kavalu, eh, vendar je odšel, pa tudi gospodu Ferreču, ki je tudi odšel. Očitno uh, ju uh, razprava ne zanima. Gospod Cameron je povzročil Brexit, uh, ker je popustil uh, populistom v zmoti. Čestitke gospodu Barnjeju in njegovi ekipi. Uh, Prav ima, da je ta sporazum na šesto straneh najboljši možni sporazum. Naj parafraziram gospod Tečer, to se eh, mi ne zgodi eh, do, dosti krat v življenju. Mislim, da ni alternative. I think there is no alternative. Eh, in alternative pa so potrebne mislim, da je v interesu ekonomije in ljudi, da ostane Združeno kraljestvo eh, v Evropski uniji. Eh, hvala lepa, gospod Starbati. Gospa predsedojoča, vemo, eh, da je dogovor spodletel. Vemo, da je izstop brez varovalke katastrofalen. In pravzaprav nam ostane samo še eh, nekaj. Še enkrat eh, vprašajmo ljudi. In nekateri pravijo, da eh, so ljudi že povprašali in da ni demokratično še enkrat vprašati. Ampak to ni res. Še enkrat je treba dati besedo ljudem. To je demokracija. Treba je vprašati sledeče. Ali se želite še enkrat pogajati z Evropskim parlamentom, s svetom in z komisijo? In sedaj bi nekaj prosil Evropski parlament. Mi ne smemo biti vzvišeni eh, pri pogajanjih kot do sedaj. Vse, kar sem slišal v tem parlamentu, je bilo tole. Bog naj kaznuje Britanijo, ampak to je napačna drža. Mi moramo vprašati, kaj potrebujemo za Evropo, kaj potrebujemo za Veliko Britanijo. V tem duhu je treba voditi pogajanja. Hvala lepa, gospod Flanagan. Uh, Najprej je eh, treba eh, povedati nekaj v zvezi s čimer se strinjam za gospodom Keljem. Treba eh, se je eh, vrniti k temu, ko je bilo rečeno, da na Irskem nikoli ne sme eh, biti trde meje. Ampak kje je bila Foster takrat, kje je to rekla takrat, ko je obstajala trda meja na Irskem? Nekoč je obstajala. Sedaj moramo odložiti 50. člen. Evropska unija mora jasno povedati, kako bo pomagala irskemu gospodarstvu in kako bo zaščitila našo kmet, kmetovalsko skupnost. Gonzales Pons je dejal, da to ni problem Evrope to, da ljudje bodo rekli, da to ni povzročila Evropa in to je zelo močen argument. To lahko govorite vas dan, to, da to je sedaj naš problem. Mi eh, v Irski eh, republiki smo člani Evropske unije in to povzroča velikanske probleme za nas. Torej, da rečemo, da to ni evropski problem, je narobe. Spremenite svoje stališče v zvezi s tem. In gospod Barnier. Najprej sem bil zaskrbljen, pa vendarle je gospod Barni opravil odlično eh, delo. Eh, odlično ste se držali od začetka do konca. Eh, Predsedojoča govornika prekinja. Sedaj pa gospod Hökmak. Gospa predsednica, najprej nekaj glede kolegov iz UKIP-a. Kolikor razumem, Oni nimajo niti enega sedeža v Westminstru, niti enega uh, sedeža. Eh, nihče ni bil izvoljen v britanski parlament, eh, da bi tam obravnaval prihodnost Združenega kraljestva. In mislim, da je to pomembno in gospod Fereč in vsi drugi, vi bi morali biti hvaležni Evropske unije. Brez Evropske unije nikoli, nikjer ne bi bili zastopani v nobenem parlamentu. Drugič, glede naših britanskih eh, eh, prijateljev in tistih, ki eh, so v britanskem parlamentu, če želijo podaljšanje, če želijo eh, nazaj v Evropsko unijo, če želijo čas za razmislek, povejmo jim, dobrodošli ste. In na koncu še gospa Grapini. Președinte, domnule comisar, dragi colegi, s-au spus foarte multe lucruri. Eh, gospod eh, comisar, drage colegice in colegi, veliko stvari je bilo povedanih. To je zelo pomembna tema. Eh, večina v Evropskem parlamentu si seveda želi, da bi Združeno kraljestvo ostalo med nami. Eh, čestitke našemu pogajalcu. Problemi niso nastali na naši strani, temveč na strani Združenega kraljestva. Skrbijo me eh, moji sodržavljani, ki živijo tam in pomembni so seveda tudi Britanci, ki živijo v Evropski uniji. Pomembno je tudi gospodarstvo. Torej upam, da bomo nadaljevali pogajanja, vendar Združeno Združeno kraljestvo očitno ne predstavlja svojega prebivalstva. Večina hoče namreč ostati v Evropski uniji. Pogovarjala sem se z različnimi ljudmi eh, tam in vsi hoče ostati v Združenem kraljestvu. Očitno niso imeli dovolj eh, informacij. Evropski parlament eh, mora dati sporočilo Eh, da bomo tudi zagotovili pravzaprav eh, varnost eh, britanskih upokojencev in podobno. Um... Gospod Timmermans, prosim. Brez uh, odpornosti uh, Britancev v najtemnejši uri, verjetno tukaj ne bi se delili. Eh, britanski vojaki so prišli na naše obale v temnih časih. Obstaja velika povezava med eh, Evropo in Združenim kraljestvom. Tudi če Združeno kraljestvo ne bo članica eh, Evropske unije, bo ostala povezava. Torej, Združeno kraljestvo je razklano. Eh, eh, razkol je povzročil Brexit. Brexit paralizira britansko družbo. In jaz bom ostal vedno hvaležen, ne zgolj eh, zaradi naše svobode, temveč tudi zaradi britanskih učiteljev, ki so me v mladosti naučili ljubiti britansko literaturo, umetnost, ki so me naučili jezika. In to se ne bo nikoli spremenilo, ne glede na to, kaj se bo zgodilo. Vendar, ena stvar naj postavim postane jasna. E, tu se odzivam na gospoda Kamala in gospoda Faraža. V komisiji e, in e, tudi v prestolnicah nikoli nisem pravzaprav srečal nikogar, ki bi hotel kaznovati Združeno kraljestvo, ker hoče zapustiti Evropsko unijo. V pogajanjih smo videli v vseh prestolnicah in tudi v Evropski komisiji, eh, da hočejo eh, čim manj škode v tem procesu, vendar ne delajmo si iluziji, da je ta proces možen brez škode. Brexit bo povzročil škodo Združenemu kraljestvu Evropski uniji, to je naša skupna odgovornost, da omejimo škodo čim bolj. Kaj se bo zgodilo v naslednjih tednih, mesecih in morda tudi letih. Britansko prebivalstvo mora odločiti o tem, spodnji dom mora odločiti o tem, ker bo potekala razprava. In mi eh, bomo eh, pač morali eh, sprejeti karte, ki nam jih podajo Britanci. In nikoli Eh, nisem skrival, da bi mi bilo ljubše, če ostanejo v Združenem kraljestvu, vendar to ni naša stvar. Britanci morajo odločiti o tem. In gospod Kamal je omenil, Eh, trg in druge elemente Evropske unije, ne morete iskreno reči, da boste zapustili Evropsko unijo in uh, vzeli sabo vse, kar vam je všeč, ne glede na to, kakšne bodo učinki v Evropski uniji. Uh, pravzaprav je dožnost institucij, da zavaruje bistvene elemente Evropske unije, se pravi štiri svobode, uh, celovitost trga in o tem se ne moremo pogajati. Kar me tudi preseneča, je, da gospod eh, Faraš sanja o neodvisnosti in hkrati ne eh, upošteva pomena velikonočnega sporazuma za mir v Evropi. Evropski komisiji je povsem jasno, da imamo neko skupno odgovornost kot evropejci, da zagotovimo, da bo eh, mir eh, še naprej vladal eh, na irskem otoku. In za ta mir je po naši analizi pomembno, da ni trdnih meja na irskem. In za zato potrebujemo backstop za silno rešitev. Tudi o tem se ne moremo pogajati. Neverjetno je, da imamo to veliko evropsko uh, solidarnost. Nihče iz prestolnic noče potisniti Irsko pod avtobus. E, in čudi me, da ljudje v Westminstru ne vidijo, kakšen je pomen e, veliko e, nočnega sporazuma in za neke sanje o samostojnosti hočejo žrtvovati Irsko. Da ne govorimo o zgubljenih delovnih mestih, zgubljenih investicijah, Eh, naj bom iskren. Če bi, eh, v kampanji eh, rekli, da si tako želijo brexit, da jim je malo mar za delovna mesta, za eh, zdravstveni sistem, eh, da jim je malo mar za brezdomce, da hočejo brexit za vsako ceno. To bi bil pošten brexit. Vendar mi čakamo sedaj na odločitev iz Združenega kraljestva, iz Westminstra. Mi bomo uh, nadaljevali z našim projektom, da povzročimo čim manjšo škodo, ne glede na to, kakšno karto bodo igrali na drugi strani. Naj citiram Rolling Stones. -e. You can't always get what you want. Ne moreš vedno dobiti, kar hočeš, vendar, če poskušaš, boš morda včasih dobil, kar uh, potrebuješ. Thank you. Hvala lepa. Eh, morda bi le kdo lahko zapel tu v plenarni dvorani. To bi eh, eh, izboljšalo vzdušje. Sedaj pa za svet, gospa Čot. Hvala lepa, gospa predsednica, poslanke in poslanci. Mi tudi upamo, da bo parlamentarni proces v Združenem kroljestvu prenesel nek proces, ki bo vodil v urejen izstop. Mi moramo podpirati ta proces. Če se to skodi, eh, bomo pač razumeli, da je sporazum z 25. novembra samo korak v dolgem procesu. Eh, mi moramo eh, spremljati implementacijo